ponedeljek torej. Ne? Prav, potem gremo naprej. Torek. V dogovoru s političnimi skupinami bo šest kodifikacijskih poročil preloženih na naslednje zasedanje. Kakšna pripomba, kakšno nasprotovanje? Ne, potem so ta poročila Duda, kot jih imenujemo, prestavljena. Gre za poročevalca Andreja Dudo. Od neskončno eh, veliko političnih skupin, pravi predsednik, sem dobil predlog o tem, da naj bi imeli razpravo o delovnem programu komisije z resolucijo. Skupine se morajo sedaj dogovoriti, kdo želi spregovoriti na to temo, kajti praktično vse politične skupine so istočasno uložile ta predlog. Gore, gospod Lamberts, gre za to, vaša skupina tudi želi resolucijo, tako da gospod Petela dobi besedo uh, v prid temu predlogu, tudi gospod Cimer, potem, potem še kdo proti, potem pa bomo glasovali. Dober predlog, dobro, hvala lepa, gospod Petela, izvolite. Presidente, come lei ha Hvala, gospod predsednik. Kot ste že napovedali, je naša skupina naklonjena temu, da na januarski dnevni red eh, vključimo resolucijo, s katero se bo zaključila razprava o programu dela komisije. Prav je, da parlament o tem pove svoje mnenje, da potrdi svoje prednostne naloge in mi kot socialisti in demokrati lahko na ta način povemo, katere so naše prednostne naloge in to je boj proti davčnim utajam ter okoljem okolje. Ja, Lamberts, bitte. Sie eh, gospod Lamberts, izvolite na isto temo, predpostavljam. Eh, ja, gospod predsednik, eh, lahko se gremo tole teater, ampak rad bi samo preprosto povedal, da je pomembno, da se ta parlament z glasovanjem izreče o programu dela komisije, ker to je najpomembnejši akt komisije. Na konferenci predsednikov so nekateri dejali, ja, bomo govorili o programu dela za 2016, kar pomeni eh, volitve v Evropski eh, parlament, eh, nova komisija, nova sestava parlamenta, 18 mesecev kasneje pride do tega programa. Ne, to mislim, da je nesmiselno. Torej, najkasneje januarske, na januarskem zasedanju moramo glasovati o resoluciji v zvezi s programom dela komisije, če želimo, da ta institucija sploh obstaja. Prav. Gospod eh, Pitela predlaga januar. Zdaj torej sprašujem, kdo je za predlog kolega Pitele? Kdo bi ga podprl? Ne, ne, ne, narobe sem povedal. Najprej moram besedo dati nekomu, ki bo podprl predlog gospoda Pitele. Gospa Cimer, v, pre, v prid gospodu Piteli ali v prid decembrskemu predlogu? Torej, kdo bo podprl gospoda Pitela? Gospod Vrhovštad. Menim, gospod predsednik, da je to čisto v redu, da zadevo upravimo januarja. To nam eh, ponuja priložnost, da imamo jutri tudi na to temo razpravo in da tudi pripravimo resolucijo. Edina prošnja, ki bi jo imel, je, da to ne sme biti zdaj nek eh, novoletna jelka, neko božično drevesce, na katerega bomo ovesili bog ve kaj. Uh, to sicer ni nevarno zdaj, me pa to skrbi, da ne bomo imeli 15-20 strani z ne vem koliko prioritetami, ampak bolje je, da imamo jasno jedrnato kratko resolucijo, tako da podpiram predlog gospoda Pitele. Gospod uh, Zajer, bi spregovorili proti predlogu gospoda Pitele. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Raje bi se eh, držal kar starega postopka, en za, en proti, in potem mislim, da nikako ne bi preveč zapletali tele razprave. No, delo mm, komisije oziroma delovni program komisije je zelo eh, resna zadeva, sploh glede na to, da parlament nima pravice do zakonodajne pobude. Ampak eh, letošnje leto je posebno leto in naš program ne predvideva resolucije, ker je resolucija ravno kar prevzela svojo funkcijo eh, novembra, 1. novembra, tako da sploh ni bilo te možnosti, da bi imeli resolucijo septembra in potem še eno kasneje. Tako da neka rokohitrska resolucija na to temo, po mojem, ni dobra, sploh glede na to, da po volilnem letu zdaj želimo delo, čim več dela, ne pa resolucijo januarja o programu, ki ga bo jutri sprejela komisija. Tako da moj predlog je, da nimamo resolucije in pa začnemo z delom. kolega, glede na poslovnik imamo pač tak postopek. Gospod Pitela je predlagal januar, imamo pa tudi predlog, ki ga bo predstavila gospa Cimer in sicer, da se sprejme resolucija že ta teden, tako da prosim za vaše razumevanje, da pač eh, moram dati predlagateljem različnih eh, teh predlogov tudi besedo. Izvolite, gospod Cimer. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, tudi za to pojasnilo. Naša skupina je v nas zadnjih dneh eh, zopet podala predlog, da v zvezi z razpravo, ki bo jutri, torej izjava komisije, da k temu sprejmemo ustrezno resolucijo. In sicer to utemeljujemo z naslednjim. Kot prvo, gre za prvo leto komisije in zelo težko leto. Kot drugo, vse skupine so že podale svoje stališče k prioritetem komisije za delovni program 2015. Kot tretje, Imeli smo razpravo na konferenciji predsednikov, tudi z gospodom Junkerjem in gospodom Timmermansom. Predsedniki političnih skupin so že tam lahko vzeli na znanje eh, predloge komisije in kot četrto načrtovano je, da se bodo predstavili ne le ukrepi, ki jih namerava komisija obravnavati v prihodnem letu, ampak da se bo obravnaval tudi seznam tistih eh, predlogov, ki naj bi jih črtali Veliko protestov je bilo od zunaj glede programa za čisti zrak in eh, odpadke, da teh nikakor ne smemo izpustiti eh, iz rok in zato se mi zdi še kako pomembno, da se spreme resolucija na to temo ta teden. Dobro, kdo bi podprl predlog gospod Cimer z izjavo? Ne, ne, spregovoriti je treba. Ne glasujemo še. Postopkovno, kolega. Torej, kdo bi spregovoril v prid in kdo proti. Torej, kdo bo spregovoril v prid? Ja, izvolite, kar dajte. Ja, seveda, če hočemo imeti vsaj kakšen vpliv na to, kar želi komisija početi, potem eh, prej, ko to storimo, bolje bo. Če je to možno storiti decembra, dajmo. Če pa ne decembra, pa januarja. V vsakem primeru, če je večinska podpora za decembr, storimo to zdaj. Dobro, kdo bi spregovoril proti? Dobro. Potem eh, je prvi predlog, da se že ta teden opravi razprava za resolucijo. Najprej bomo glasovali o tem. Predlog gospod Cimar. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog gospoda Pitele. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Prav? Torej, glasujte elektronsko, prosim, preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Dvesto enaintrideset glasov za, sto enaindvajset proti. Tako, gremo naprej, sreda. Skupina zelenih ima izjavo v zvezi z razmerje v Turčiji glede na nedavna priprtja novinarjev in aktivistov. To je tema, o kateri sem ravno kar govoril. Besedo najprej dajem predlagateljici, gospe Harms. Spoštovani gospod predsednik, najprej hvala lepa, da ste to izpostavili tako vodoma. Menim, da vsi tisti, ki smo spremljali novice iz Turčije konec tedna, lahko povemo, da smo eh, kar nehali dihati, ko smo gledali, kaj se dogaja z kritičnimi mediji, z mediji, ki so torej kritični do uh, oblasti. Dejstvo pa je, da so se stvari začele premikati v negativno smer, še pred Gezi parkom, že pred temi dogodki so oblastem kritične novinarje zapirali. Gezi park nas je vse ponovno opomnil na nazadovanje, ki smo mu priče v Turčiji in mislim, da je skrajni čas, da spregovorimo na to temo. Ta teden moramo imeti razpravo na to temo in zdi se mi, da je predlog eh, preostalih predsednikov skupin, da bi januarja sprejeli resolucijo eh, o Turčiji izredno primeren. Hvala, gospod eh, Ljarik. Kot prvo, hvala za to, kar ste dejali uvodoma v zvezi z svobodo medijev v Turčiji. Mislim, da je to izredno pomembna izjava, da ste kot eh, predstavnik naše institucije to storili. Kot drugo, to, kar se je zgodilo včeraj v Turčiji, je absolutno nespremljivo. V 13 mestih so priprli novinarje in eh, prihaja do eh, velikih groženj, da naj bi do Božiča 150 eh, novinarjev v Turčiji tudi priprli, vključno tudi z določenimi novinarji iz nacionalne televizije in iz največjih časopisov. Tako da mislim, da potrebujemo resolucijo ali pa izjavo gospe visoke predstavnice, da se to čimprej zaustavi. Hvala lepa. Želi kdo spregovoriti proti temu predlogu? Gospod Lambsdorff. Nikakor ne bi spregovoril proti. Eh, rad bi podporil to, kar pravi gospa Harms in to, kar pravi gospod Erik, je, da bi že ta teden sprejeli resolucijo. Gospa eh, Rebeka Harms je predlagala nekaj bistveno smiselnejšega, namreč razprava ta teden resolucija januarja. Dobro, najprej moramo sploh eh, sprejeti odločitev, ali bomo zadevo dali na dnevni red. Tako da tudi to je bil spreten manevr, ampak tako ne gre. Gospod Messerschmidt kot naslednji. Vi boste zdaj spregovorili proti temu, predpostavljam. Dobro, naj najprej vprašam, a je sploh kdo, ki je proti temu predlogu, gospe Harms? Je kdo proti? Ja, ja, bomo, bomo imeli glasovanje po delih, brez skrbi. Želi kdo spregovoriti proti temu predlogu kot prvo? Ne, dobro potem pa najprej glasujemo o tem, ali želimo sploh to točko uvrstiti na dnevni red. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Tako, zdaj pa naslednje vprašanje. Kdo želi to razpravo zaključiti z resolucijo? Kdo je za? Bom ponovil počakajte, bom, da bo jasno. Razprava bo, to je jasno. Visoka predstavnica bo morala podati svoje stališče s tem v zvezi danes. Zdaj pa sprašujem vas, ali želimo potem sprejeti še resolucijo. Kdo je za resolucijo, prosim, dvignite roko. Kdo je proti? Ja, ta teden, kdaj pa? Vse to je bil predlog. Resolucija ta teden. Dobro, potem pa čisto natančno. Gospa Harms, vi ste predlagali ta teden ali januar? Menim, da se mora Evropski parlament čim prej izreči na to temo, sem pa tudi mnenja, da se mora Evropski parlament kar se da odločno izraziti. Kajti moj vtis glede na zadnje eh, dogodke v zadnjih dveh dneh je, da potrebujemo najprej eh, jasno, umirjeno razpravo z glasovanjem januarja. Dobro, to ni bilo tako zelo jasno iz eh, vaše prve izjave, ampak zdaj je jasno. Tako, zdaj so vse želje izpolnjene, ta teden bo razprava, januarja pa bomo glasovali o resoluciji. Glasujemo torej o tem predlogu. Kdo je torej za resolucijo januarja? Proti vzdržani, potem je, mislim, da zdaj jasno. Torej, resolucija januarja. Skupina EKR eh, predlaga, da se glasovanje o resoluciji o priznanju državnosti Palestine preloži na četrtek. Gospod Messerschmidt, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da se vsi strinjamo, da je to kar delikatna tema in mislim, da potrebujemo nekoliko več časa, da ustrezno izpogajamo kompromisno resolucijo. Zato eh, v imenu skupine EKR predlagam, da podaljšamo rok do srede 11. Tako bomo imeli glasovanje ta teden sicer, ampak v četrtek. Kdo bi podprl predlog gospoda Messerschmitta? Besedno, prosim. Nihče. Proti. Izvolite. From... Tako tako smo že preložili glasovanje z prejšnjega te, meseca na ta mesec. Imeli smo več kot dovolj časa, da se dogovorimo o skupni resoluciji in zato se mi zdi edino pravilno, da se držimo časovnice. Vsi smo delali na podlagi te časovnice in absolutno zavračamo predlog, da bi o tem glasovali v četrtek. Ne, o tem moramo glasovati v sredo, kot je sicer predvideno po dnevnem redu. Predlagam, da glasujemo o predlogu gospoda Messerschmita. Torej, kdo je za to, da se glasovanje prestavi na četrtek? Proti? Vzdržani? zavrnjeno. S tem je tudi dnevni red za ta teden potrjen. Sedaj pa prehajamo k priporočilu gospe Ajuso, gre za CITES oziroma za konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami gospe poročevalke ni in jo nadomeščam.